Seja se ponovno pričenja. Spoštovane dame in gospodje, drage kolegice in kolegi, 22. marec je bil tragičen dan za Belgijo in tragičen dan za Evropo. Umori in serija terorističnih napadov se je zgodila na ta dan v Bruslju. 32 nedožnih ljudi je umrlo, 340 je bilo poškodovanih, nekateri so bili zelo hudo poškodovani. To je rezultat teh grozljivih dejanj. To je rezultat eh, teh nečloveških dejanj. Zločinci so s tem ciljali v srce Evrope, v Bruselj, ki gosti številne evropske institucije in številne druge mednarodne institucije. Bruselj je večjezično in izjemno strpno mesto, ki uteleša našo odprto družbo. Predvsem pa je ta teroristična skupina za svojo tarčo izbrala nedolžne prebivalce Bruslja. Letališča in podzemne železnice so tarče, kjer življenja izgubijo nedolžni ljudje, moški, ženske, otroci. ciničen cilj teh teroristov je, da ustrahujejo celotno Evropo, celotno mesto, celotno državo. Tako da bi v naša srca usajali sovraštvo. Zato ne smemo pozabiti, da niso vsi muslimani enaki. Da islama ne moremo izenačiti z temi primitivnimi zločini. Solidarno se moramo združiti v boju proti temu strahu. Ne smemo dovoliti, da bi nas eh, zasvojilo sovraštvo, ki ga sejejo ti zločinci. Na nasilje ne smemo odgovoriti z nasiljem. Boriti se moramo proti rastočemu nezaupanju, proti rastočemu sovraštvu in sicer z pogumom in z solidarnostjo. In zatem, da branimo svobodo in dostojanstvo vseh v naši družbi. Zaščititi in spoštovati moramo vse. Ne smemo pozabiti, da so ljudje povsod po svetu skoraj da vsakodnevno žrtve teh džihadistov v Afganistanu, v Pakistanu, v Iraku, v slonokoščeni obali, v Turčiji, v Tuniziji, v Egiptu, v Siriji, Somaliji, Nigeriji. V vseh teh državah, drage dame in gospodje, so v preteklih mesecih nedolžni ljudje izgubili življenje oziroma postali žrtve teh teroristov. Na stotine je takšnih žrtev in s tem eh, ta seznam še ni zaključen. Ne moremo si zatiskati oči pred tem, eh, da je ta terorizem mednaroden terorizem in večina žrtev je muslimanov. Ta eh, terorizem je mednaroden izziv in eh, na ne moremo odgovoriti z ukrepi v posameznih državah. Ta boj zahteva, da združimo naše moči v Evropi in na svetu. Drage kolegice in kolegi, v imenu Evropskega parlamenta želim poškodovanim hitro okrivanje. Izražam pa tudi solidarnost družinam in svojcem nedolžnih žrtev teh napadov. Žrtvam in njihovim svojcem izražam sožalje. Žrtve terorizma v Bruslju in druge po svetu ne bomo pozabili. Na te žrtve ne smemo pozabiti. Prosim vas za minuto moka v spomin na žrtve terorističnih napadov. najlepša hvala. zapisniki zasedanja iz 10. marca je na voljo ali ima kdo kakšno pripombo ne s tem je zapisnik sprejet